Good afternoon. I'm a nice and gentle uh, first vice chair, so I gave you 10 minutes. Sem prijazni prvi podpredsednik, tako da sem vam na voljo dal 10 minut, da se umirite in sedete. Naj vas še enkrat opomnim, da moramo začeti s sestankom. Začenjamo se odbora za proračun. Začenjamo sejo, dnevni red bomo sprejeli, če nima noben, nobenih pripomb. Sporočila predsednika, to priložnost bi rad izkoristil za to, da presrčno pozdravim delegacijo spoštovanih članov nacionalnih parlamentov iz Mjanmara in Šrilanke, ki bodo danes spremljali našo sejo. Drugih sporočil nimam, sprejetje zapisnikov sej, ima kdo kakšen komentar, ugovor, ne, potem tudi to lahko sprejmemo. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Danes popovdne bomo glasovali o treh mnenjih. Prvo mnenje je mnenje o ceni izvajanja programa obzorje 2020 ob upoštevanju njegove umestne ocene in predloga devetega okvirnega programa. Pripravljalec mnenja je gospod Torvalc. Bi želeli kaj povedati, preden se lotimo glasovanja? Ne. Nimam kaj dodati. Hvala lepa. Kompromis. Aha. Še preden se lotimo glasovanja, pa testno glasovanje glasujemo elektronsko. Test. Konec testnega glasovanja. Odlično. Kompromis ena, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet predlog sedem za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog osem za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog devet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dva za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog 12 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 16 za proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri. Z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 25 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 26 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen sprejet. Predlog, kompromisni predlog 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 29, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 30, za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog 31 za proti vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte prosim. Konec glasovanja. 13 za, 13 proti, 1 zdržan glas, zavrnjen. Kje imaš kartico Inge? No, well, sí. He estado pulsando. Ja, pritiskal sem, ampak se ni prižgala nobena luč. Tako da se ni vključil moj gumb. So then it's, it's clear. It's clear. Dobro, smo razčistili zadevo. Upam, da ne mislite, da sem pristranski, ampak gospa Gresle je bilo očitno v dvorani že dolgo časa. Predlog 32 je brezpredmeten, predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 34 za, proti, vzdržani, sprejet. bomo preverili z elektronskim glasovanjem. The vote is open and the vote. Glasujte prosim, konec glasovanja. Sprejet 15 za, 12 proti. Predlog. Ena. V privodnih izjavah smo kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 2 za, proti vzdržani zavrnjen. Glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim, konec glasovanja. 27 glasov za, 2 proti, sprejeto. Čestitke. Naslednje mnenje, o katerem bomo glasovali, se nanaša na gradnike kohezijske politike Evropske unije po letu 2020. Kolega Olbricht pripravlja mnenje. Bi želeli še kaj dodati? Ne. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog pet za, Ne, se upravičujem. Predlog 2 sem spregledal. Predlog 2, kdo je za? Proti? Vzdržani? Na tesno je šlo, mislim, da je sprejeto, ampak vseeno preverimo z elektronskim glasovanjem. Vote is open and vote is closed. It is rejected. Konec glasovanja zavrnjen. 15 proti 13 za. Predlog 5 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 2 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 8 je bil maknjen. Predlog 9 je brezpredmeten. 10 je bil maknjen. Kompromis 3. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15 je bil umaknjen, predlog 16, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17, za, proti, vzdržani, sprejet predlog 18 za proti, vzdržani sprejet, 19 za proti, vzdržani sprejet, 20 z ustnim predlogom poročevalca za proti, vzdržani sprejet. Še glasovanje o mnenju v celoti, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za, 3 je proti. Čestitke gospodu Olbrihtu. And the last vote we have. Še zadnje današnje glasovanje. Okvir Unije za preselitev gospod Depre je poročevalec, ampak poročevalca ni, a ja je, za gospodom Kelmerjem, zato ga nisem videl. Bi želeli š, morda še besedo? Gospod Depre. Ne, ne želite besede? Prav. Dovolj smo že povedali o tem, pojdimo na glasovanje. Hmm. <clears throat> Predlog ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog dva, za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlagam glasovanje v sklopu od 66. predloga spremembe do predloga spremembe 230. Je kdo proti temu? Dobro. Glasujemo v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Potem smo pri predlogu 68, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. and the vote. Še en glas manjka, konec glasovanja. Sprejet. 15 za, 13 proti, eno zdržan glas. Predlog 69, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 72 za, proti, zdržani, zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem. The vote is open. Still two votes Še dva glasova manjkata. Konec glasovanja. Zavrnjen 19 proti 10 za. Predlog 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, Vzdržani. Zavrnjen. 84 za, proti. Vzdržani. Zavrnjen. 99 za, proti. Vzdržani. Zavrnjen. 107, 108. Ta dva sta identična. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjena. 117 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 15 za 14 proti. Bili smo pri 117, gremo na 119. predlog. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Mislim, da je enaka večina, pa bomo vseeno preverili, ker je šlo na tesno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 16 za, 12 proti sprejet. 121 za, proti, vzdržani sprejet. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, sprejet. 141 za, proti, vzdržani. Morda je bolje, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. two, two missing. Še dva glasova manjkata, konec glasovanja. Sprejet, 15 za, 14 proti. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 149 za, proti, vzdržani, sprejet. 160, ta je bil umaknjen, 190 in 191 sta identična. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjena. 194 za. Proti. Ozdržani. Zavrnjen. 208 in 209 sta identična. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjena. Zavrnjena. 216, 217 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjena, 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 223 za, proti, vzdržani, sprejet. Še enkrat bom predlagal glasovanje v bloku pri uvodnih izjavah. Gre za predloge sprememb od 12 do 65. Kdo ogovarja? Ne. Prav, glasujemo v bloku. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeni. Uvodne izjave. Preostale uvodne izjave. Predlog 9 za? Proti? Zdržani? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 10 za proti. Vzdržani sprejet. 11 za proti. Vzdržani sprejet. 14 za proti. Vzdržani sprejet. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. 14. 14. Predlog 14. Še en glas manjka. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 proti 9 za, se upravičujem, sem slabo videl. Predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 27 za proti, vzdržani, sprejet. 29 za proti, vzdržani, sprejet. 34 za proti, vzdržani, sprejet. 36 za proti, vzdržani, sprejet. 39 in 38 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog 41 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Očitno je prišlo do nesporazuma znotraj strank, glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Zavrnjen 17 proti 12 za en vzdržan glas. 44 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 49 je omaknjen, predlog 53, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Dobro, bomo preverili Očitno se ne strinjamo. Glasujemo o predlogu spremembe 53. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 14 za, 14 proti 2 vzdržana glasova, zavrnjen. Predlog 3, smo pri navedbah, predlog 3 za, proti, vzdržani glasova zavrnjen. Predlog 4 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlagam glasovanje v bloku od 5 do 8. Se strinjate za, proti, zdržani, zavrnjeni. Glasovanje o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Somebody doesn't want to vote. Nekdo ne želi glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto 25 glasov za, 4 proti, eno zdržan glas. Čestitke gospodu Depreju. And that is the votes and... Toliko glede glasovanja. Šte, točko številka 7 smo preložili, tako da se jo zaključujem. Vidimo se na skupni seji odbora za proračun AFETA in DEVE. Hvala. Yes, we have a lot of time. Ja, veliko časa nam je še ostalo do naslednjega sestanka. Čas danes ni zletel naprej, ura je pet čez pet. Nadaljujemo ob pol šestih.